države, ki tega še ne podpirajo, našle pač eh, pravo pot eh, in upam, da bomo jutri dejansko glasovali čim bolj enotno. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujemo skupno razpravo. Glasovali pa bomo o teh poročilih jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Antonescu pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja. Gospa Antonescu, štiri minute imate, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Prišli smo do konca zelo dolgega postopka, ki traja že zadnji dve leti in sicer v zvezi se pravico do dostopa do odvetnika in pravice do komunikacije v primeru prijetja. In zadovoljna sem, da smo v tem postopku sodelovali z gospod Redingovo, zato se vam zahvaljujem za vse sodelovanje in za vso podporo, ki ste jo izkazali v pogajalskem procesu, ki je bil zelo zahteven. Ravno tako se želim zahvaliti kolegom iz vseh ostalih političnih skupin ker za sodelovanje in za koherentnost. Ta rezultat je rezultat ekipnega prizadevanja, da ga dosežemo in sicer, eh, če ne bi bilo tako, ne bi prišlo do tega tako zelo kakovostnega besedila, ki ga imamo sedaj pred seboj. Želela bi se tudi zahvaliti različnim predsedstvom sveta, ki so bila udeležena v tem postopku, še zlasti pa irskemu predsedstvu, eh, v času katerega smo dosegli dogovor. Po sprijetju dveh prvih ukrepov roadmapa za okrepitev pravice do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku za obtožene in osumljene osebe v kazenskem postopku, smo sedaj pred najpomembnejšim elementom tega roadmapa. Dostop do primerne obrambe znotraj kazenskega postopka ima različen pomen in domet v različnih državah. Praktični ukrepi se namreč razlikujejo in vse to neposredno ter pomembno vpliva tudi na možnost vzajemnega priznavanja. Obstajajo seveda skupna načela, ki smo jih določili s konvencijo o. o eh, temeljnih pravicah in listino o te, temeljnih pravicah Evropske unije. Sedaj pa imamo besedilo, ki garantira te temeljne pravice, ki jih že poznamo, ter besedilo, ki bo omogočal uveljavljanje teh pravic. Pomembno je, da te procesne pravice postanejo dejstvo tudi v realnosti in pomembno je, da zagotovimo pravičen kazenski postopek. Odvetnik, eh, namreč to, da nekdo nima dostopa do odvetnika in da se mu onemogoči pravica do komunikacije, sta izredno pomembna elementa, ki vplivata na pravičen kazenski postopek. Državljani morajo namreč biti prepričani, da se njihove pravice vsega, polno spoštujejo in da se na enak način spoštujejo v vseh državah članicah, tako da tudi, če potujejo, morajo biti prepričani o tem, da se bodo njihove pravice obravnavale na enak način. Obtožene osebe v kazenskem procesu, ne glede na to, odkot prihajajo, morajo imeti na voljo pravno pomoč in to od prvega trenutka, ko jim pristojni organi eh, sporočijo, da so osumljeni oziroma da se jih ima za osumljene za, kot storilce kazenskega, kaznivega dejanja. Pomembno je, da se vsi ti pravni elementi enako obravnavajo v različnih državah članicah. Torej, ne glede na naše meje zaradi prostega gibanja oseb po evropskem ozemlju, je ta direktiva pomemben korak naprej, saj bo eh, olajšala življenje milijonom evropskih državljanov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo dajem ponovno gospe komisarki Redingovi. Spoštovane poslanke in poslance, jutri bomo boste glasovali eh, o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije. Mislim, da je to zelo eh, pomemben trenutek, kajte tu eh, boste pokazali, da se Evropska unija zauzeva za pravice posameznikov. Če stitke poročeval, ki gospe Antonesku, eh, kajti tu je šlo po eni strani za zelo težavno delo, po drugi strani pa je morala pokazati diplomatsko spretnost eh, za to, da eh, zaključi svoje delo. In dobro je, da je ostala tudi ambiciozna pri svojem delu, se pravi, parlament je dejansko lahko ponosen na to besedila. Kot je gospa Eh, poročevalka to že storila, bi se zahvalila tudi eh, irskemu eh, predsedstvu, kajti oni so se seveda na podlagi dela prejšnjih predsedstv zelo trudili in so se pogajali uspešno, da je prišlo do dogovora. Torej, pred tremi leta, se pravi junija 2011, je ta predlog prišel na mizo. Zaradi predanosti in pripravljenosti do kompromisa na vseh straneh je prišlo do dogovora. Vem, da pogovori niso bili eh, vedno enostavni, kompromisi so bili včasih zelo težavni. E, naprimer e, tudi za odstopanja in podobno. E, vendar sedaj imamo pred seboj besedilo, ki je ambiciozno in ki je tudi kompatibilno z standardi Evropskega sodišča za človekove pravice. Eh, se pravi, eh, pravica do odvetnika je srčika postopkovnih pravic eh, in to je seveda zelo pomembno za državljane in državljani in praktiki so od nas vsega tega od nas pričakovali 8 milijonov kazenskih postopkov v je v vsakem letu v Evropski uniji in tu seveda potrebujemo eh, pravico do odvetnika, to je podlaga za pravično sojenje in na podlagi te direktive bodo pač imeli pravico do odvetnika, ko jih. Eh, eh, eh, Ko so v stiku s policijo, eh, sodiščem, imajo pravico do stikov z družino in eh, Eh, zelo pomembna je seveda tudi zaupnost teh srečanj eh, in zaupnost eh, v komunikaciji med osumljenim in odvetnikom. In odstopanja so zelo oska, tu gre samo za izjemne okoliščine, naprimer geografska oddaljenost in podobno. Osebe proti katerim se izda evropski zaporni nalog, eh, bodo imele pač pravico do eh, pomoči, do pravne pomoči v državi eh, prijetja, kot tudi v državi, kjer se izda nalog. Na ta način se bo tudi povečala učinkovitost evropskega zapornega naloga. Na ta način pa se zagotovi tudi uporaba vseh teh pravic v praksi. Seveda si moramo tudi ogledati, kako bo z izvajanjem te direktive. To bo seveda ključno za doslednost in praktičnost eh, nove evropske zakonodaje, naprimer zakonodaje o evropskem zapornem nalogu. E, in na ta način seveda moramo okrepiti tudi um, zaupanje eh, med eh, nami. Eh, po dokončnem sprejetju moramo seveda prenesti to zakonodajo v prakso in v uh, zakonodaje posameznih držav članic. Komisija bo spremljala prenos zakonodaje in mi bomo seveda tudi preverjali, kako stvari delujejo v praksi. In čez čas bomo tudi predstavili poročilo o tem, kako stvari delujejo v praksi. Torej, ponosna sem na to, kar smo dosegli na področju postopkovnih pravic. Pomislimo naprimer na prevajanje in tolmačenje. Po, imamo direktivo o pravicah do informacij, sedaj pa direktivo o dostopu do uh, odvetnika in mi uh, smo usporedno delali tudi na direktivi o žrtvah, ki je bila spreta uh, eh, lani. Torej, žrtve imajo tudi postopkovne pravice do informacij, do zaščite, dostopa do uh, pravosodja, lahko aktivno sodelujejo v kazenskih postopkih in podobno. Torej postopoma krepimo evropsko območje pravice in vladavino prava, ki povezuje Evropsko unijo. Eh, komisija namerava eh, pripraviti tudi ukrepe o domnevi nedolžnosti, potem bomo imeli tudi posebne eh, eh, eh, ukrepe o pravni pomoči, o osumljenih in obtoženih, ki so mladoletniki. Torej, seveda potrebujemo pomoč Evropskega parlamenta, ki je so zakonodajalec na področju kazenskega prava in to je seveda zelo velik napredek in mislim, da je prav, da vse to predstavimo tudi našim Eh, državljanom. Državljanom je treba eh, v predvolilnem času, pred evropskimi eh, volitvami povedati, kakšen je bil uspeh Evropskega parlamenta v funkciji so zakonodajalca. Hvala lepa. Cyril. Najlepša hvala za te spodbudne besede, gospe komisarki. Zdaj pa še dobijo besedo Govornik je v imenu svoje skupine, najprej gospa Mathieu. Izvolite. Oprostite. Torej, oprostite. Najprej je na vrsti gospod Albrecht v imenu odbora Juri. Hvala. Gospod predsedujoči, torej sem poročevalec za odbor za pravne zadeve in tudi poročevalec v senci zelenih. Najprej se želim zahvaliti komisarki gospi Reding in tudi poročevalki gospi Antonescu za dobro delo in tudi za dobro sodelovanje. Mislim, da smo prišli do dobrega rezultata in da je to pomemben korak za pravice državljank in državljanov v Evropi, da imamo enotno pravno varstvo glede dostopa odvetnika v vseh državah članicah. To je zavezujoče, to je pomemben prvi korak temu pa morajo slediti naslednji. Naslednji koraki so že pred nami, naprimer pravna pomoč. In mislim, da ravno kar zadeva medsebojno priznavanje ukrepov pri nalogu za prijetje, pri. Um, nalogu za preiskovalnem nalogu in tako naprej. Torej tudi tu je treba še bolj zagotoviti sodelovanje državnih tožilcev in tako naprej. Ampak države članice bodo morale izvajati te pravice in zagotoviti, da bomo lahko skupaj s eh, komisijo uh, storili še nadaljne korake. Hvala lepa. Zdaj pa res dobi besedo gospa Matijo v imenu skupine e LS. Izvolite. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Želela bi čestitati gospe Antonescu že za njeno ustrajnost in za njen eh, nevreten občutek za dogovarjanje, saj je več kot dve leti bilo potrebnih, da smo prišli do tega zelo uravnoteženega besedila. In kot je povedala poroča, poročevalka, pa tudi gospa komisarka, imamo pred seboj izredno veliko pravno reformo, pri kateri gre za pravico do prevajanja, do tolmačenja, do obrambe in do, za dostop do odvetnika za vse državljane Evropske unije. Vse to predstavlja predstavlja izredno velik korak naprej na področju evropskega sodstva. To besedilo je zelo uravnoteženo in omogoča, da bo lahko vsak imel pravico do odvetnika, ki mu bo svetoval pri obrambi skozi celoten postopek. Um, in to zato, da se zagotovi spoštovanje resnice in upošteva načelo pravičnega sojanja v pravičnem postopku. To besedilo je nujno potrebno. Um, zelo potrebno je zagotoviti to pravico do dostopa do odvetnika v vseh kazenskih postopkih, še zlasti na področju boja proti terorizmu in na drugih občutljivih področjih. Treba je namreč zagotoviti dober potek kazenskih postopkov. Eh, škoda sicer, da to besedilo ni prišlo na mizo istočasno kot eh, besedilo o mm, vzajemni pravni pomoči, saj bi tako imeli še boljši občutek o tem, da gre za realno mm, novo. Mm, pravno besedilo, ki ga bo tudi možno čim boljše izvrševati. Hvala lepa v imenu skupine socialistov ima besedo gospa Gijom. Gospa komisarka, dragi kolegi, jutri bomo glasovali o tej, eh, tem predlogu direktive o pravici do dostopa do odvetnika in s tem se okrep eh, procesno varstvo na evropski eh, ravni. Moramo biti ponosni na ta dosežek, saj se bo na ta način okrepil okrepilo pravno varstvo v državah članicah. Pravica do pravičnega postopka bo tako postala realnost. Pravica do dostopa do odvetnika bo zdaj zagotovljena in tako se bo dejansko lahko izvajala obramba tako, kot je treba znotraj kazenskega postopka. Seveda bo pri tem treba upoštevati tudi vse izjeme in vse druge posebnosti. E, kljub vsemu je besedilo, ki ga imamo pred seboj, kompromisno besedilo, v katerem e, se odsevajo tudi številne nacionalne posebnosti, tako da morda je to edini očitek, da je vendarle predvideva preveč izjem. Vsekakor pa sem Zaradi vsega navedenega vas želela pozvati, da čim prej pripravite še nov predlog, eh, zato da bomo na področju prava v Evropi res naredili korak naprej proti pravičnejšemu sodstvu v vseh državah članicah. Najlepša hvala v imenu skupine ALDE, dobi zdaj besedo gospa Latford. Izvolite. Torej, jaz sem. Eh, bila poročevalka za prevajanje in tolmačenje. Torej, ta direktiva pa je mogoče še bolj pomembna kot prejšnji dve. Celotni časovni načrt je seveda treba tudi dopolniti, eh, tako da bi imeli več sodelovanja na področju kazenskega prava, predvsem tudi pri nalogu za prijetje. Smo že eh, desetletje že zaostajamo in zato moramo okrepiti tudi pravice eh, usumljencem in obtožen, ob, obtoženih. Eh, želim se zahvaliti predvsem gospe Antonesku. Torej, to velja za vse usumljene osebe, neodvisno od tega, zakaj jim je bila odozita svoboda. Potem eh, odvetnik. Eh, mora aktivno sodelovati, ne samo da je navzoč pri tem, naprimer, zaslišanju. Potem države članice morajo storiti pozitivne korake za vsaj priprte osebe, tako da bo zagotovljena pravica dostopa do, pra, do odvetnika. Torej, to mora biti v praksi tudi izvedljivo in učinkovito. In tako kot je povedala komisarka Reding, eh, torej, Eh, vse, kar je povezano z eh, evropskim nalogom za prijetje na obih stranih. Sem eh, iz Združenega kraljestva in seveda bi si želela, da se vključi tudi Združeno kraljestvo v tej direktivi. Imamo, kar zadeva pravne na svete, zelo močno zakonodajo doma. Dobro je, bi bilo, če bi bili fleksibilni in če bi se Združeno kraljestvo na ta fleksibilen način tudi vključilo v eh, izvajanje te direktive. Kar zadeva prihodna, prihodne teme, ki nas še čakajo, želim povdariti, da moramo predvsem se boriti proti dolgim um, priporom, dolgemu trajanju priporov. Čehovski ur, kvetkazik, Mašfil Persben, od Evropskih konzervativov k nebebem. Eh, gospod Vojčekovski ima besedo v imenu EKR. E Izvolite. Hvala lepa. To je izredno pomembno vprašanje in zato je treba še posebej čestitati poročevalki in vsem poročevalcem v senci, pa tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega predloga. Eh, dovolite, da izpostavim 11. točko, v kateri se govori o pogojih za prijetje določene osebe, ki lahko ima dostop do odvetnika v odvisnosti od pogojev, v katerih je prijeta. Ampak kako se lahko to sploh nadzira? Kako se lahko to nadzira, če je to v skladu s pravico do varstva otrok. Tukaj gre za zelo specifična pravila, ki jih je še treba določiti. Pravice oseb, ki imajo um, kakšne težave oziroma posebne potrebe z fizičnega ali psihičnega vidika, se tudi postavlja pod vprašaj. Tudi pravice drugih bolj ranljivih oseb je treba bolje zaščititi, saj lahko postanejo lahke žrtve zlorabe pristojnosti in oblasti v teh situacijah. Tako da, če se vse to upošteva, moram priznati, da je ta direktiva res pomemben korak v pravo smer. Hvala lepa. Gospa Gal, izvolite.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 eno zagotovljeno jamstvo za naše državljane v Evropi brez meja. Ali lahko nadaljujem? Sprašuje govornica. Mhm. Hvala lepa. Torej, ta direktiva je izredno velikega pomena za Evropo brez meja, v kateri je prosto gibanje oseb, kapitala in blaga lahko omogočeno samo ob dobrem poznavanju postopkov se strani državljanom in kjer morajo državljani imeti možnost, da se obrnejo na odvetnika v svojih kazenskih postopkih, hkrati morajo imeti tudi možnost komunikacije s svojimi družinskimi člani. To so procesna jamstva, ki jih je treba zagotoviti, saj so šele ta jamstva tista, ki ciljem Evropske unije dajo pravo vsebino. Hvala lepa. Mr. Romero, you have the floor. Gospod Romero ima besedo. Dve minuti, izvolite. Señor presidente, como ponente... Gospa Romero, oprostite. Kot pročvalka v senci iz skupine socialistov pri pripravi tega predloga, Moram izraziti zadovoljstvo nad tem, da bomo jutri glasovali o zelo pomembnem delu svežnja za procesna jamstva, ki ga je začela obravnavati švedsko predsedstvo. Ta svežen je nujen, če želimo začeti govoriti o Evropski uniji prava. Do sedaj smo se borili za varno Evropsko unijo in zato res upamo, da bo komisija čim prej začela delati tudi na tem področju. Še zlasti s to direktivo bomo lahko zagotovili, da bo Evropa tudi bolj pravična. Eh, tudi na področju, ki ga pokriva evropski nalog za prijetje. S to direktivo se namre zauzemamo za to, da vsaka osumljena oseba ima enakopraven dostop do odvetnika in želeli smo tako poročevalki kot irskemu predsedstvu dokazati, da smo na koncu vendarle uspeli doseči dogovor o tako zelo pomembnih vprašanjih. To namreč ni direktiva o boju proti terorizmu, ampak to je direktiva, ki zadeva jam jamstva, torej vse to, kar zadeva zaupnost podatkov, vse to, kar zadeva razno razne omejitve, se to direktivo dobiva svoj prostor v našem pravu. Seveda pa to žal ne bo resnica in dejanskost za vse. Um, komisija namreč ne upošteva primjera oseb, ki nimajo možnosti za pravno varstvo. Ravno tako eh, ne omenja dovolj drugih ranljivih skupin oseb. Eh, niti mladoletnih oseb ne. In zato upamo, da bomo v času sedanjega sklica lahko zapolnili to eh, prepomembno vrzel. In zdaj Šmakova je jasno in kvetka zik 1 percven. Hvala lepa, gospa Romero. In sedaj dobi besedo še gospa Makovej za minuto. Izvolite. Hvala lepa. Pravica do odvetnika v kazenskem postopku takoj po prijetju je bistveni element v kazenskem postopku, ki zagotavlja pravičnost tega postopka. To je tudi v skladu s konve, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki pravi, da mora vsako sojenje potekati na pravičen način in vsak uh, udeleženec mora imeti pravico do obrambe. V številnih primerjih je bila ta pravica že uh, neupoštevana. Ta pravica mora biti učinkovita, mora biti realna in zato vsak, ki nima denarja za plačilo odvetnika v lastnem kazenskem postopku, mora imeti pravico do odvetnika, ki mu ga da na voljo država. Na tak način smo želeli to pravico do um, brezplačnega pravnega varstva zagotoviti tistim, ki za to nimajo na voljo sredstev. Tukaj gre za um, pomoč pro bono se strani odvetnikov in mislim, da je njihova dožnost, da naši družbi doprinesejo to. Um, hvala lepa. Zdaj pa postopek Catch the Eye. Gospod Diaz de Mera, izvolite. Gospod predsedujoči, s to direktivo krepimo kazenski postopek. Več jamstev, več pravičnosti, več kakovosti. Osumljeni in obtoženi bodo imeli na voljo odvetnika in to že v najzgodnejših fazah eh, postopka, ne glede na to, ali jim je odzeta prostost ali ne. Poleg tega pa ne bo omejitev glede trajanja in števila srečanj z eh, odvetnikom. In Zelo pomembno v tem, pri tem pa je omogočiti tudi komunikacijo med eh, osumljenim in odvetnikom, ki bo potekala v povsem zaupnem, v, po, popolni zaupnosti. Zato želim čestitati gospe Eleni Oani Antonescu za ustrajnost in prizadevno delo pri tej tako zahtevni nalogi. In želel bi se zahvaliti tudi komisiji za to, da je upoštevala predlog za zagotovitev brezplačne pravne pomoči. Najlepša hvala, gospod Masip Hida Hidalgo. Izvolite. Hvala. Pozdravljam ta izredno pomemben korak, hkrati pa obžalujem, obžalujem, da ta direktiva ne vsebuje eh, tudi pravice do brezplačnega eh, pravnega varstva, torej do brezplačnega dostopa do odvetnika. Tako kot je to zagotovljeno v Španiji, pa čeprav trenutni minister na položaju ni temu najbolj naklonjen. Ampak vse, če bi imeli še to, bi s tem res zagotovili pravičnost postopka za vse osumljene in obtožene. To bi prineslo prednosti vsem, predvsem pa bi to zelo podprlo svobodo in demokracijo. Hvala. Zdaj pa dajem besedo še gospe Bilbao. Izvolite. Mike, Gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Antonesku, za upravljeno delo. Vse direktive, ki zadevajo kazenske sisteme v državah članicah, so kompleksne, vendar pa vse prispevajo k izboljšanju varovanja temeljnih pravic. Ta direktiva skuša omogočiti to, da bodo imeli vsi osumljeni dostop do odvetnika, in uh, s tem zapolniti vrzel, ki jo je že ugotovilo sodišče za človekove pravice. Razumem težave, ki jih imamo pri boju proti organiziranemu kriminalu, to smo videli tudi v naši državi in zaradi tega tudi razumem določene izjeme, ki so tu predvidene, vendar pa po drugi strani te izjeme obžalujem. Uh, če si pogledamo primere v Španiji, kjer imamo tveganja za kršenje procesnih varstev, baskovska policija se bori proti temu in zato eh, prosim gospa Redingova, da uporabite ta primer dobre prakse tudi za vse ostale policijske organe v Evropski uniji. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo. Gospod Bronx, izvolite. Torej, Eh, najslabše se še ne uporablja v Združenem kraljestvu. Vsebina tega predloga je sicer dobra, torej osumljenci naj bi imeli dostop do odvetnika in tudi do drugih pravic, vendar po moje ne potrebujemo zakonodaje EU na tem področju in takšna zakonodaja nikakor ne zadovoljuje potreb. Eh, Evropska unija ni cel svet in ljudje, ki eh, potujejo po drugih državah, to tudi vedo. To, kar potrebujemo, ni zakonodaja EU, temveč um, nekaj, kar bi upoštevalo čim več držav na svetu. Torej, da bi bila neka splošna pravila, neko konvencijo o takšnih pravicah. Torej, mislim, da zakonodaja EU tu ne zadostuje, tu v bistvu gre samo za širitev pristojnosti EU in mislim, da to uh, ni uh, upravičeno. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe komisarke Redingovi gospod predsedujoči. V tej hiši obstaja skoraj soglasje o tem, da eh, tu pripravljamo nekaj zelo dobrega za evropski sistem pravičnosti v vseh državah članicah. Hvala za sodelovanje parlamentu v tem postopku soodločanja. Eh, ki nam je omogočil, da smo dosegli ta rezultat. Veliko smo že dosegli, nekaj pa dela nas tudi še čaka. Nekateri so že opozarjali na naslednje korake. Naslednji koraki bodo sledili jeseni, to bo svežen pobud, predvsem eh, zaščitne klauzule za otroke, pravna pomoč, domneve nedolžnosti. Eh, ko bomo to dodali celotnemu svežnju, ki smo ga že sprejeli, mislim, da bomo lahko po pravici rekli, da smo eh, bistveno prispevali k izboljšanju eh, sistema prava in pravičnosti v Evropi. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Antonescu. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala vsem kolegicam in kolegom za dobro razpravo, ki smo jo imeli danes popovdan tu na plenarnem zasedanju. Torej, pri delu skupaj s poročevalci v Senci smo vidno skrbeli za to, da se uveljavijo pravice usumljencev v teh eh, postopkih, po drugi strani pa je šlo tudi za splošen interes, za splošno dobro in tudi za dobro upravljanje na področju kazenskega prava. Dobro je, da se čim prej odkrijejo dejstva, tako da se vsakega storilca kaznuje sorazmerno s eh, njegovim kaznivim dejanjem in da se ne vodi postopek proti nedolžnim osebam. To smo poskusili upoštevati skupaj z drugimi kolegicami in kolegi in na ta način nam je uspelo doseči ta dober rezultat. Pozdravljam to, kar je povedala gospa Reding o časovnem načrtu komisije za naslednje mesece in naslednje ukrepe pri procesnih pravicah. Tako jamstvo za. Eh, osumljene, kot tudi za osebe, ki so potrebne posebne zaščite, tudi ukrep za brezplačno eh, pomoč v postopkih so pomembna sredstva, da bomo zvezali ta svežen in izboljšali zakonodajo. To je korak naprej za pravice osumljenih in obtoženih oseb in upam, da bodo tudi ti ukrepi čim prej sprejeti in sprejeti. Hvala. Najlepša hvala in dovolite, da se pridružim čestitkam. In s tem zaključujem to razpravo z dvema prepomba. Gospa Latford je omenila, da je